pristojni organi eh, Francoske republike so mi posredovali dve zahtevi za dvig poslanske imunitete. Gre za Marine Le Pen in eh, Marie-Christine Boutonni. Eh, gre za pravni postopek in sicer v zvezi z finančnimi zadevami na sodišču v Parizu. O tem bo odločal pristojni.